govore. Za enkrat ne vidim v dvorani pripravljalcev poročil, tako da predlagam, da prekinemo sejo oziroma, ah, gospa Kornili se ne ravno kar vstopila v dvorano v pravem trenutku, tako da lahko kar nadaljujemo s kratko predstavitvijo. Vašega poročila, gospa Kornelisen, pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah, vam bom dala toliko časa, da se usedete. Torej, usedite se in beseda je vaša. Oh, mevrado, voorzitter. Uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bomo nadaljevali v angliščini. Ravno kar sem končala z glasovanjem, se upravičujem, da sem malce zamudila. Resnično bi se rada zahvalila vsem, ki so sodelovali pri tem dosegu z mano. Seveda poročevalcem v senci, ampak tudi sekretarijatu našega odbora in pa Evropski komisiji, ki je v, v vsaki fazi tega eh, dela pomagala z nasveti, z izkušnjami, s strokovnim znanjem. To je bilo čudovito. Zahvaljujem se tudi skoraj da vsem eh, vladam balganskih držav, ki so se odzvali na osnutek poročila, na priloge sprememb veliko nevladnih organizacij pri tem sodelovalo, vsaj dva ducata, eh, druge agencije in tako dalje. Veliko ljudi je sodelovalo pri eh, sestavi tega poročila. In še preden se bo zgodilo glasovanje, smo že dosegli naš cilj. Zagotovili smo široko razpravo o eh, pravicah žensk v balkanskih državah. veseli me, da nevladne organizacije eh, uporabljajo to poročilo za to, da bi dosegle svoje cilje. Nekaj parlamentov me je že povabilo, da eh, v njihovi sredi spregovorimo to poročilo, potem ko bomo o njem glasovali jutri. Vesela sem, da lahko povem, da smo že zagotovili eh, napredek glede na osnutek priporočila lahko smo črtali eno od priporočil za Hrvaško, ker so ga že upoštevali. Upam, da bomo lahko naslednje leto oziroma potem, ko bo upravljena revizija, eh, črtamo vse odstavke, skoraj da vse odstavke, ker so vse države eh, resnično vzele eh, ta priporočila k srcu in poskušajo ščititi pravice žensk. Glavni cilj tega poročila je, da je veliko pravic sicer na papirju države v, na Balkanu so sprejele različne zakonodajne akte, da bi se uskladile z eh, evropskim akijem. Ampak v praksi veliko žensk še vedno ne more dostopati, ne more dostopati do teh eh, pravic, zato ker jih ne poznajo, zato ker ni institucij, ki bi eh, lahko spremali takšna opozorila glede kršenja pravic, ker vladavina prava ne deluje tako, kot bi morala za ženske. Vsaj ne še zaenkrat. nismo pripravili splošnih priporočil, ampak smo posamezna priporočila prilagodili eh, situacijam v posameznih državah. Upam, eh, da jih bodo upoštevale in da jih bodo začele čimprej izvajati, tako da jih bomo lahko črtali eh, iz nadaljnih dokumentov prihodnosti. Še nekaj bi rada omenila in to sem sicer obljubila nekaterim kolegom in kolegicam. Razpravljali smo o tem, kako reči določeni državi ali jo oklicati za nekdanjo eh, Jugoslo eh, Jugoslovansko republiko Makedonijo ali pa vse to izpustiti. Na koncu smo prišli do kompromisa odločili smo se, da uporabljamo izraz eh, nekdanja Jugoslovanska republika eh, Makedonija kot samostalnik, eh, uporabljen pa bomo pridevnik makedonski oziroma makedonsko. Upam, da boste vsi to podprli, da bodo to podprli v omeni državi in v drugih državah. Vse jezikovne različice ne odražajo te odločitve. Upam, da bomo lahko tudi to razrešili, tako da bodo lahko vsi eh, sprejeli eh, takšno oblikovanje besedila in da bodo lahko z vsem srcem to podprli. Hvala. Hvala lepa, gospa Kornelisen. Čaka nas postopek, pritegnite pozornost predsedujočega, gospa Švedleska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. E, dzięki temu sprawozdaniu możemy wyrazić. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljajoč temu poročilu lahko predstavimo naše stališče glede pravice žensk v balkanskih državah. Gre predvsem za kulturno vprašanje. Imamo torej prosti trg, kjer eh, smo dejane tako ženske in moški in zato mislim, da smo mi tisti, ki se moramo še bolj potruditi in boriti za enakopravnost med spoloma v teh državah. Ko pride do neenakosti, se moramo temu zaprstaviti in Evropski parlament mora vedno pozorno spremljati situacijo žensk v balkanskih državah in od njih zahtevati enakopravno obravanje žensk in moških. Upam, da bomo na tak način lahko izboljšali situacijo žensk v teh državah. Hvala. Hvala lepa, gospod Ančil konform unor studii rece. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Glede na zadnje študije, obstaja pomankanje statističnih podatkov glede enakosti med spoloma, glede nasilja nad ženskami, glede kršitev pravič žensk v eh, državah na Balkanu, ki so kandidatke eh, za pristop k Evropske unije. Ampak te podatke potrebujemo, če želimo izboljšati eh, trenutno stanje za ženske, ki so predmet kršitev njihovih pravic o tem je potrebno govoriti in izboljšati tudi eh, podatke. Izboljšati moramo prisotnost žensk na trgu dela in zagotoviti, eh, da bodo ženske sodelovali pri sprejemanju odločitev. Spodbujati moramo podjetništvo med ženskami, kar je bistvenega pomena za spodbujanje demokracije v teh državah. Hvala lepa, gospod Vertman. Äh, sieben westliche balkanländer sind beitrittskandidaten za članstvo eh, v Evropske uniji. Niso vse enako trdo delale za to, da bi sprejele zakonodajne akte na področju spoštovanja pravic žensk. V številnih primerjih jih čaka še kar precej korakov niso vse v enaki fazi razvoja. Naprimer, eh, kar se tiče eh, večjega deleža žensk na položajih, kjer se sprejemajo odločitve ali pa na trgu dela. Tukaj imamo eh, dobro poročilo, dobro uravnoteženo poročilo in jasno je, kakšne korake je potrebno še narediti. Zato prosim te države, da nadaljujejo s trudom na tem področju. Gospod Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Gospa komisarka, hvala poročevalki in poročevalcem senci za res dobro poročilo. Tako kot so rekli kolegi, so se nekatere države že odzvale na to in podale kritike in pa jih prenesle v prakso. Tukaj se moramo osredotočiti na situacijo na Zahodnem Balkanu, prav zato, ker je tako pomembno po vojnah, ki so jim bili priča v 90-ih letih prejšnjega stoletja do pred 13 leti. Zdaj se moramo sredotočiti na opolnomočenje žensk. Vprašanja, kot so vojna posilstva, še niso razrešena in vojni kriminalci, se pravi storilci kaznjivih dejanj, med vojnami še niso bili razrešeni predani sodiščem. Izjemnega pomena je, da se pravosodni sistem osredotoča tudi na to. Politična udeležba žensk je pomembna. Na Kosovu, na primer, ima eno tretjino žensk. To je treba postaviti v prakso. Hvala. Hvala, gospa. Zdaj pa gospa Paška. Gospod Paška. Predsedajuca, uh, važena pani komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Čeprav razumem pristop gospe Korelisen, poročevalke, pri oceni razmer žensko zadeva njihove pravice na Zahodnem Balkanu, ne želimo spregledati razlik med sedanjim poročilom in našim dokumentom, ki smo ga pripravili prejšnji mesec v točki 31. Tam smo ocenili, možno vključevanje Kosova in takrat smo zaprosili Kosovo, vlado in jih prosili, da naj se ukvarjajo s vprašanji, kot je nasilje doma in trgovina z ljudmi. Izrazili smo tudi zaskrbljenost zaradi visoke, zaradi nizke udeleženosti žensk v ključnih sektorjih družbe. Zato bi bilo ključnega pomena, če bi lahko sebino ponovno ocenili v luči že pripravljenih dokumentov, tako da bo vsebina enaka. Hvala, zdaj pa kukan. Hvala, gospod predsedujoče. Zaradi tradicionalnega razmišljanja in stereotipov, ki še vedno obstajajo na Zahodnem Balkanu, je spoštovanje pravic žensk ključni znak modernizacije. Kot predstavniki Evropske unije moramo prispevati k zagotavljanju bolj zdravih in sodobnejših družb, ki bodo postali del naše evropske družine. Pripričan sem, da bi lahko Evropska unija bolj podpirala pravice žensk v tej regiji in jih postavila bolj v spredje vendar pa nisem pripričan, ali naj to naredimo preko pozitivne diskriminacije in kvote za, žen, kvot za ženske, ali s tem, da oblikujemo in izboljšamo pogoje za žensko podjetništvo, za njihovo politično udeležbo in za odpravljanje diskriminacije in stereotipov. Kot politik se pogosto srečujem z ženskami v tej regiji, ki so na visokih političnih položajih. Kot predstavnik predsednik Kosova in minister za integracijo in sečujem se tudi z drugimi predstavniki na visokih mestih. In ta mesta so dosegla brez druge podpore. Hvala lepa, gospe poročevalki, za to. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Kleva v imenu sd bi se želela zahvaliti poročevalki za izjemno dobro in pomembno poročilo ki poudarja pomen enakosti in enakopravnosti v državah zahodnega balkana. čeprav se zgodba enakosti na balkanu izboljšuje še vedno obstajajo problemi Eh, s katerimi se bodo morale države soočiti. prvi problem ki smo ga v poročilu tudi z amandmaji izpostavili je nizko število žensk na trgu dela kar pomeni da so ženske še vedno v večini primerov odvisne od eh, moških. drugi problem pa je pomanjkanje žensk na odločevalskih položajih tako v politiki kot v gospodarstvu. osebno menim da se za dosego enakosti eh, tudi na tem področju eh, so zelo pomembne implementacija kvot ki jih ena država že ima druge pa še nimajo in odprava stereotipov ki za zahodni balkan še vedno velja. čas je da se države eh, vlade teh držav zavežejo da bodo spoštovale mednarodne standarde ne samo politično ampak tudi v zakonodaji ki jo sprejemajo kot je poročevalka sama rekla zakonodaja je nekaj praksa pa nekaj drugega principiul de egalitate. gospa predsedujoča načelo enakosti v državah kandidatkah še ni združljivo z zakonodajo v teh državah tako da v praksi moramo začeti izvajati te pravice. Udeležba žensk v teh državah je nujna tudi za obravnavanje konfliktov. Na ta način bodo lahko pospešili pristop k Evropski uniji. Bistvenega pomene je, da zlasti na podeželju veliko žensk še vedno postaja žrtev diskriminacije zaradi etnične pripadnosti ali zaradi spola. Veliko je nasilja v družini, pomankanje kontracepcije. To so vse elementi, ki kažejo na pomankanje izpolnjevanja temeljnih človekovih pravic. Moramo biti učinkoviti pri izvajanju pravosodne reforme. Glavni cilj mora biti izvajanje evropskih vrednot, kar, kar zadeva enako spo, spolov. Hvala, gospod Luhan. Gospod Koferati. Grazie, Presidente. Il tema... Hvala, predsedujoča. Vprašanje pravic žensk je vedno zelo pomembno in še toliko bolj eh, je to pomembno pri državah, ki so na poti k standardizaciji demokratičnih meril. Zelo pomembno je, da se to upošteva tako pri vprašanju državljanstva, kjer eh, to že velja, kot tudi na področju dela. Ženske so iz šibek subjekt na trgu dela in še toliko bolj, kadar se na njem pojavlja škoda, ki smo ji vsi priča. In zaradi tega je treba to specifično obravnavati same načine ter vsebin dela, ki ga upravljajo ženske in težav, ki jih imajo ženske, ki pogosto dela sploh ne najdejo, ki najdejo delo, ki ni primerno njihovi ravni oziroma ki težko najdejo delo tudi zato, ker niso primerno usposobljene. Torej so z več vidikov diskriminirane na param moškim in zato bi morali to vprašanje vedno obravnavati tako z, državljan, z vidika državljanstva kot z vidika delovnih pravic. Gospod Kelly. Hvala lepa. Čestitke poročevalke za dobro upravljeno delo. Enakost je seveda nekaj, kar je velikega pomena za vse nas, vendar pa v praksi temu nismo veliko krat priča. V četrtek popovdan, ob četrtkih popovdan se običajno ukvarjamo s vprašanji temnih človekovih pravic. In očitno zdaj poskušamo popraviti to in se ukvarjamo s tem tudi v ponedeljek zvečer. Napredek je težko doseči pri enakosti med spoloma. Zato je treba omogočiti priložnosti v politiki in v gospodarstvu. Zato je zelo pomembno, da države pristopnice to postavijo kot prednostno nalogo in tukaj moramo videti napredek ko gre za enakost med moškimi in ženskami drugače in moramo reči, da jim ne moramo dovoliti, da se pridružijo Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Boris. Gospod Boris. Ja, Hvala lepa. Tudi jaz bi želel čestitati poročevalki za odlično upravljeno delo. Kadarkoli govorimo o pravicah žensk, se moramo spomniti na zgodovino Balkana. Zdaj so delno v Evropski uniji, ampak njihova zgodovina je bila zelo zapletena. Te države morajo še vedno doseči spravo s težavno preteklostjo v luči vojne in ko gre za kršenje človekovih pravic in pravic žensk. Danes pa vidimo, da imajo kar nekaj dobrih praks in Mi si moramo prizadevati za to, da jih spodbujamo še k večji udeležbi žensk v javnem življenju, v upravnih odborih, v organih odločanja. Dobre prakse moramo le promovirati. Poskusiti moramo vključiti vse države Balkana v Evropsko unijo in politika enakosti spolov je zelo pomembna v tem kontekstu, tako da moramo postaviti, se postaviti za vzgled in pripraviti zakonodajo, ki bo pozivala k temu, da se uskladi zakonodaja tudi v teh državah, zakonodajo na ravni Evropske unije. To poročilo bo prispevalo k temu, sem pripričan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kres, izvolite. To je občutljiva tema. Welcome, uh, Hvala lepa. Pozdravljam poročilo gospe Kornelisen o pravic, pravicah žensk v državah Zahodnega Balkana. Poročilo zajema in upošteva mnenja številnih deležnikov, tudi organizacije civilne družbe, parlamentarce, poslance, predstavnike vlad po vsej regiji. Poročilo izpostavlja vprašanja, za katera tudi komisija meni, da so pomembna kadar ocenjujemo enakost med spoloma v državah Zahodnega Balkana. Kot pravi poročilo, je izvajanje in implementacija te zakonodaje zelo pomembna. Na ta način bomo okrepili položaj Akija na področju enakosti spolov v državah kandidatkah in potencijalnih državah kandidatah in zagotavljamo tudi finančno podporo za izvajanje in učinkovito izvajanje nacionalne zakonodaje preko različnih instrumentov v okviru predpristopne strategije. Polni prenos in izvajanje vseh direktiv Evropske unije na področju enakosti spolov je nujni predpogoj za članstvo Evropske unije. Bistvenega pomena je tudi, da se razvijajo upravne in druge institucionalne strukture za izvajanje pravic o enakosti spolov. Komisija je spodbudila, da se osredotočimo še bolj na pravice žensk in na enakost med spoloma na Zahodnem Balkanu. Zagotavljamo pomoč Pri usposabljanju sodnikov sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z enakostjo med spoloma. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice lahko zagotovi neposredno finančna sredstva za organizacije, ki se ukvarjajo šl, s pravicami žensk. Pobude za pravice žensk so bile prav tako okrepljene in podprte preko Evropske tehnične pomoči za organizacije civilne družbe in njihove projekte. Že leta 2011 v strategiji za širitev smo predlagali inovativni pristop za to, da bi sprožili nacionalne spremembe na področju pravosodja in temeljnih pravic. Strategija je predstavila močnejše mehanizme, zlasti poglavje 24 o pravosodju, svoboščinah in tudi poglavje 23. To se je preoblikovalo v močne pobude za reforme. To poglavje, slednje poglavje, naj se bo, se bo zaprlo kot zadnje in to bo predpogoj za članstvo Evropske unije. Ne zaključim s tem, da zadovoljstvom ugotovim, da Hrvaška kot prihodnja država članica je zaključila usklajevanje pravnih instrumentov na tem področju. Toplo pozdravljam tudi vaš predlog, da varuh pravic za enakost med spolom naj nadaljuje svoje delo in to je tudi eden od pomembnih mehanizmov za močnejši postopek širitve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Krs in hvala lepa poročevalki za poročilo. Glasujemo jutri ob 12. Razprava je zaključena. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo gospe Weber. In sicer gre za listino Evropske unije, določitev standardov za svobodo medijev Evropske unije. Renata, izvolite.